zveznemu odboru in to je pravni, odbor za pravne zadeve. Četrtič, povem, želim vam povedati, da sem od skupine Alde eh, prejel nekaj imen za odbore, za člane odbore. In sicer bo to zapisano v zapisniku današnjega seje. Torej, če to bo sprejeto, če ne bo nikakršnih pripomb pri, pri pred zaključkom zapisnika. In še zadnjič želel bi vam povedati, da bo